Andeš o proračunu za leto 2016 po oblastilu za trialog. Gospod Fernandeš, za 4 minute dobite besedo. Izvolite. Viceprezident, komisar Jožo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik, spoštovana gospa komisarka spoštovani kolegi, evropski proračun je precej skromen. Približno 140 milijard evrov imamo na voljo za razna plačila. Kljub temu, da so se. Mm, da se je Evropska unija v zadnjih letih povečala in da ima več pristojnosti. Če to primerjamo z ZDA, lahko vidimo,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 upravni stroški presegajo 50 odstotkov. Za leto 2016 smo si zadali prednostne naloge. Zaposlovanje, na primer, podpiranje MSP-jev, podpiranje podjetništva. To so elementi, ki morajo imeti posledice tudi za nekatere druge programe, naprimer za jamstvo za mlade. 6 milijard smo že namenili tem programom za leti 2014 in 2015. Menimo pa, da je to program, ki ga moramo nadaljevati tudi v prihodnem letu. K temu smo se zavezali. Programi, kot so Kozme ali pa obzorje 2020, to so programi, ki jih moramo še naprej financirati. Potem um, instrument za povezovanje Evrope, CEF, tudi to je zelo pomembno, tudi temu moramo imeti pozornost. Seveda pa moramo tukaj biti tudi solidarni. Poglejmo si naprimer kohezijsko politiko, ki precej prispeva k zaposlovanju, ki precej prispeva k inovacijam. Kohezija ni cilj sam po sebi, ampak je cilj, ki zajema več posameznih eh, predlogov. In ko govorimo o solidarnosti z revnejšimi državami članicami, govorimo tudi o socialni uh, povezanosti. Tudi to je naš cilj. No, potem pa je tu tudi eksterna solidarnost, zunanja solidarnost na zven. Ne smemo pozabiti na dogajanje zunaj Evropske unije, dogajanje v Siriji, ne smemo pozabiti na begunce, na migrante v sredozemlju. Zato sta Eh, postavki 3 in 4 tudi tako pomembni. Sredstva, ki so namenjena za agencije, se bodo nekoliko zmanjšala, ampak mislim, da tu ne smemo ravnati pavšalno. Ko gre za zmanjševanje stroškov za osebje, moramo najprej preučiti, kakšne bodo posledice to vrstnega vrčevanja. Ne moremo kar tako pavšalno zmanjševati sredstev za zaposlene v agencijah. Poglejte si, na primer, agencije za migracije. Ta potrebuje nove kadre, kajti če ne, se bo znašla v težavah in posledično celotna Evropska unija. Prav tako moramo načrtovati proračune bolj dolgoročno in delovati seveda znotraj večletnega finančnega okvira. Ta nam nudi veliko možnosti in upam, da bo svet res držal obljubo in izpolnil to, kar je dejal. To pomeni, da mora parlament dobiti na voljo ustrezna sredstva, s katerimi bomo lahko dosegli cilje, ki smo se jih zadali. Še enkrat bi se zahvalil vsem poročevalkam in poročevalcem v senci in pa vsem skupinam, ki so prispevale svoj delež k temu poročilu. Zdaj imamo mandat za pogajanje, s katerimi bo parlament veliko bolj močen. Hvala. Pisarn. Hvala lepa. <clears throat> Sedaj pa dobi besedo gospa um, komisarka Georgijeva. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa, gospod Fernandez, za, uh, zelo domišljen uh, mandat za um, udeležbo Evropskega parlamenta v prihodnih pogajanjih. Kot ste dejali, številni so prispevali k temu, katere prioritete potrebujemo, zakaj katere in kako bi lahko najbolje uporabili finančne sredstva, ki jih imamo na razpolago. Podpiramo prednostne naloge, ki jih je opredelil Evropski parlament. Da, osredotočati se moramo na obuditev, poživitev našega gospodarstva. To ste imenovali tri EI, torej zaposlovanje, podjetja, a, gospodarstvo. Evropa mora zopet rasti, to je pomembno za, torej potrebujemo večjo konkurenčnost, to pa je pomembno tudi za više življenjsko raven naših državljanov. Omenili ste investicijski načrt Evropske komisije. Sprejeli smo eh, pismo oziroma spremembe in zadovoljna sem za eh, rezultate, ki smo jih dosegli. Strinjamo se tudi za vami, da se moramo osredotočati na rast. Hkrati pa moramo ohraniti solidarnost doma in pa tudi eh, v odnosu do tistih, eh, ki so zunaj Evropske unije in ki eh, pričakujejo našo pomoč. Zlasti to velja za tiste, ki so pobegnili pred vojnami. In še posebej takrat, kadar to postaja notrni problem za Evropsko unijo. Zato smo predložili tudi a, plačila in zato smo bili pri tem zelo, zelo natančni. Namreč, kje potrebujemo povišanje proračuna, zlasti kar se tiče plačil, tako da bomo lahko podprli te eh, prednostne naloge. Imamo 140 eh, milijard, eh, to pomeni povečanje v višini 2,4 odstotka in sicer bomo denar namenili tistim področjem, kjer so potrebe največje. Naprimer, razdelek 4. Tukaj smo predlagali 28 eh, odstotno povečanje, za Erasim smo eh, predlagali 30 odstotno povečanje in sprašujemo se, kar, česa ne potrebujemo oziroma eh, eh, eh, predlagali smo toliko, kolikor potrebujemo, ne več, ne manj. In upam, da bo parlament to podporil. Izboljšali smo tudi naše sposobnosti predvidevanja, k temu nam je, nas je spodvodil Evropski parlament, tako da bomo kar najbolje uh, usmerili naša skromna sredstva v prihodnosti tako da ne bomo eh, doživeli ponovno drame iz leta 2014. Rada bi izkoristila to priložnost za to, da se vam zahvalil. Zahvalim za današnje glasovanje o a, načrtu plačil in pa o popravljenem proračunu. Izpolnevati moramo naše a, eh, zaveze. To smo dolžni našim državljanom. In sicer moramo to delati v skladu s schemo um, oziroma s, s sistemom, za katerega smo se dogovorili. Veselim se 14. julija, ko bomo začeli s trilogom. Skupaj bomo spodbujali ravno to odgovornost za naših državljanov. In sicer je pomembno to, da denar namenimo tistim področjem, kjer denar res potrebujemo. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo predstavnikom odborov. Gospod Lic iz odbora Deve dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem poročevalec za mnenje v odboru Deve. In dve točki sta zame v spredju. Prvič izdatki za humanitarno pomoč morajo biti v letu 2016 nujno povečani. Evropska unija je globalni akter in mora obladati številne krizne situacije. Sem sodijo tudi humanitarne krize v Južnem uh, Sudanu, v um, Iraku, v Ukrajini in tako naprej. Povečati moramo sredstva za humanitarno pomoč, pa ne samo pri obveznostih, ampak tudi pri plačilih. Uh, Le tako bomo lahko zagotovili, da bomo takoj zagotovili sredstva za ljudi v stiski. Drugič, naj še enkrat opozorim na to, da se niso vse države članice držale dogovorov. Ni celih sedem, ni celih sedem odstotka prorač, eh, nacionalnega proračuna za, oziroma BDP-ja za razvojno pomoč. To bi morali že zdavnaj doseči. Evropska unija mora v svojem proračunu mobilizirati zadostne sredstva za razvojno sodelovanje, zato da bomo podprli ta cilj. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu odbora za zaposlovanje dobi besedo gospa Klune. Hvala lepa, gospod predsedajoči. V odboru IMP smo dali povdarek na proračun uh, za um, eh, uh, eh, strategijo za spodbujanje zaposlovanja. Uh, podjetništvo, zaposlovanje, rast. Kako bomo to dosegli? Treba je podpirati majhne srednje velike podjetja, kajti eh, ta so hrbtenica za naše gospodarstvo. 90, torej 90 odstotkov um, uh, majhnih in srednjih velikih podjetij imamo v Evropski uniji, ki prispevajo k BDP-ju. Kajti eh, javna uprava lahko ustvari okolje, v katerem lahko cveti zaposlovanje. Seveda je tudi zaposlovanje eh, mladih zelo pomembno v odboru Impel in želimo si, da bi se zelo osredotočali na to v proračunu Evropskega parlamenta oziroma eh, Evropske unije. Potrebno je zagotoviti sredstva eh, za IT sektor in tako naprej. Odbor IMPL si želi močen povdarek na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Iz odbora za okolje govori gospod Lavija. Ena minuta. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospa komisarka, zahvaljujemo se vam za to, kar ste storili, ampak mislim, da vas čaka še veliko dela. Zahvaljujem se tudi gospodu Fernandesu za pripravljeno poročilo. Zadnji proračuni kažejo, eh, da eh, neporovnana plačila pogosto ogrožajo izvajanje posameznih programov, kot eh, recimo programa LIFE sredstva, ki so namenjena za okoljske postavke, za zdravje ljudi in varstvo živil, naj bi bile ohranjene eh, na isti ravni kot v preteklosti. Potem pa so tukaj še postavke, ki se eh, nanašajo na civilno eh, zaščito in na zaščito ljudi. Tukaj ustrajamo pri enakih postavkah. Eh, potem pa so tukaj še agencije. Agencije pogosto uporabljajo zunanja sredstva za opravljanje svojih dejavnosti. In uh, delo teh agencij je pogosto v nasprotju z njihovimi cilji. Domnol. Hvala v imenu Indu odbora za industrijo, gospa Van Bosovič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kot eh, poročevalka za odbor ITRE nasprotujem rezom za uspešne programe, kot je obzorje 2020, zato da bi financirali Junckerjev program. Ta program je eden jasnih primerov, kjer ima Evropa dodano vrednost. Flandrija je vodilna na področju raziskav in inovacij, tudi zaradi podpore Evrope. In na to sem ponosna, zato si bom še naprej prizadevala za to, da bi se ta podpora nadaljevala. Vsako leto in vsako leto znova moramo za to poskrbeti. Povdarjati želim, da tega postopka ne smemo zlorabljati, zato da bi povečali proračune. Države članice morajo seveda rezati, ampak enako velja tudi za Evropo. Hvala. Hvala lepa v imenu odbora za notranji trg. Gospa Gal Pelc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot eh, pripravljalka mnenja menim, da je skupni trg zelo pomemben. Pomemben je tudi z proračunskega vidika. Seveda pa mi zagovarjamo rast. Zato je zelo pomembno, da imamo ustrezne proračunske vrstice za skupni trg. Evropska komisija je dobro delala in pripravila dober okvir. Zato se jim zahvaljujem. Vseeno pa želim opozoriti na to, da potrebujemo uravnoteženi proračun za carinsko unijo in za standardizacijo. Okolje se hitro spreminja, zato moramo poskrbeti, da bomo v mislih ohranili standarde. In še na nekaj želimo pozoriti, gre za forum za notranji trg. Letos je zadnje leto za pripravo tega foruma. Po našem mnenju je zelo pomembno, da ohranimo ta forum. Hvala lepa. V imenu odbora za regionalni razvoj, gospa Spiraki, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa predstavnica komisije. Strukturne skladi so zelo pomemben element pri gospodarskih dejavnostih v vseh državah Evropske unije. To je edini vir financiranja v državah, ki so v krizi za socialno vzdržnost in za gospodarstvo so ključnega pomena. Zato moramo nujno zagotoviti, da se bo načrt izvajal, zato da bomo problem rešili. Še posebej, kar zadeva izpade plačil v letu 2014. Zelo pomembno je, da se proti temu borimo. Če si pogledamo Grčijo, lahko vidimo, da je vse sedaj zamrznjeno denar ne pride do upravičencev. Kar zadeva okvir 2016, upoštevati moramo nove okoliščine, še posebej v kriznih državah. Zagotoviti moramo, da bomo države v krizi spet postavili na noge. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo finančna sredstva prišla v gospodarstvo. Hvala. Hvala. Gospod Danano, dve minuti. Izvolite. Mikrofon, prosim. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, najprej hvala lepa gospodu Fernandesu, poročevalcu, za opravljeno delo. Poskusil se je posvetovati z vsemi kolegicami in kolegi v drugih odborih. Še naprej bomo delali na tem in 14. julija bomo nadaljevali delo. Podariti pa želim glavne prednostne naloge, na katere se bomo ozirali. Potrebujemo proračunsko stabilnost. To je zelo pomembno za odbor. Za kmetijstvo prav tako moramo zagotoviti, da bo sklad EFSI zaživel. Žal pa sredstva za EFSI črpamo od drugot. Želel bi si, da se ustrezno zaščiti proračun za kmetijstvo. Sveda imamo tudi krizno rezervo in to moramo ohraniti, kaj ti kmetijstvo se nažalost vedno znova sooča z krizami. Naj si bo to kriza zaradi ruskega embarga ali kriza zaradi težav, kot so bolezni in okužbe naših rastlin. Pogosto bomo morali koristiti ta sklad, zato bo to treba zavarovati. Morda bi si lahko pogledali zgornje meje in jih dvignili, naprimer meje za program mleka v šolah. Kmetijstvo je nujnega pomena za Evropsko unijo in to je najbolj integrirana politika, ki jo imamo. Imamo tudi druge politike, vendar mislim, da moramo biti zelo pozorni. Vprašanje strukturnih skladov je ključnega pomena. Tudi jamstvo za mlade in sklad za poslovanje mladih sta ključnega pomena za prihodnost Evrope in mislim, da moramo zagotoviti finančne sredstva tudi za to. Seveda pa morajo biti finančna sredstva na voljo tudi za reševanje problema, problema migracij in priseljevanja. O tem že dolgo govorimo, ampak sedaj je čas, da najdemo trajnostno rešitev. Seveda moramo rešiti tudi vrzel med obveznostmi za plačila um, in odobritvami za obveznosti. Hvala, hvala gospod Kadek, ki ga ni. Gospod Kadek je odsoten, zato bo nadaljeval naslednji, ki predstavlja odbor za kultur, gospod Zdrojevski, izvolite. Menim, da bi si Evropska unija zaslužila podporo ne le držav članic in njihovih vrat, ampak mora biti tudi eh, vsekakor pod, predmet podpore tu v parlamentu. Brez eh, kulture, brez vključevanja kulture v izobraževalni sistem bomo tudi manj uspešni pri zagotavljanju ustreznih sredstev. Za vsakega člana odbora za kulturo je najpomembnejši mlad uporabnik kulture, tisti, ki je se z njo prvič sooča tisti, ki je tudi njen prvi uporabnik. Pomembno je predvsem, da podpremo programe, ki ponujajo štipendije, kot naprimer Erasmus, program Ustvarjalna Evropa in ostali programi za državljane. Skrbi nas eh, to, da je zdaj nastopilo pomankanje sredstev za pilotne programe programe. Tisti, ki so že bili preskušeni in tisti, ki so bili uspešni in eh, zahtevajo nadaljno nadgradnjo. Rad bi spostavil Euronet Plus in projekte, ki so namenjeni eh, zbiranju in eh, širjenju izredno pomembnih informacij z področja ustvarjanja v kulturi, naprimer različnih festivalov. Hvala lepa. V, odboru, v imenu odbora za ženske, gospod Matera. Perilavo. Hvala. Hvala tudi kolegu Fernandesu za delo, ki ga opravlja. Hvala za njegovo pripičenost eh, in eh, tudi za veliko mero. Vere, ki jo izkazuje v tudi enakopravnost med spoloma. In zato pozivam kolega Fernandeša, da ustraja v trilogu na temo, da se zagotavlja še naprej podpora tudi za podjetništvo žensk, program Kozme, Evropski socialni sklad in tudi sredstva za zaposlovanje mladih. V luči tolikšnih umorov žensk, tolič, tolikšnega nasilja, ki so ga deležne ženske vsak dan, je pomembno tudi, da se podprejo kampanje ozaveščanja proti stereotipom ki temeljijo na spolu. Pomembno je tudi, da se ohrani pri življenju program Dafne. Hvala lepa. <clears throat> Torej, eh, Hvala lepa. Sedaj pa bodo spregovorili govorniki v imenu političnih skupin. Začel bo gospod Böge za minuto in pol. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, pozdravljam prednostne naloge, ki jih je zastavil gospod Fernandež. Sem pa v odboru za zonanje trgovino in zato se bom posvetil tem temam. Pripričani smo, da je proračun vedno bolj pomemben v smislu trgovinske politike, upoštevati pa mora tudi geopolitično situacijo, zato je seveda treba zagotoviti ustrezne finance. Komisija je vedno bolj aktivna na področju zonanje trgovine, to moramo upoštevati, ampak v prihodnosti moramo zagotoviti predvsem naslednje. Zagotoviti moramo ustrezno izvajanje trgovinskih sporozumov, moramo zagotoviti naprimer ustrezno spremljanje in ocenjevanje. To je zelo pomembno, seveda pa je treba upoštevati tudi mnenja računskega sodišča. Imeli smo razpravo o globalizaciji, ki je bila zelo čustvena in zato moramo zagotoviti tudi ustrezno strategijo na tem področju. Proračun za leto 2016 mora spoštovati tudi sklepe ministerske konference na ravni STO, zagotoviti pa moramo tudi pomoč za trgovino za najmanj razvite države, prav tako pa je treba zagotoviti možnost tehničnih izboljšav pri upravi Prav tako bi morali zagotoviti ustrezne pobude za razvoj MSP-jev in strategij v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gajer za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod Georgijeva, kolegice in kolegi. V preteklosti smo imeli veliko spopadov z svetom imel sem nekaj upanja, da bi lahko prešli v novo obdobje. Plačilna kriza, ki je upam, da za nami, potem lahko vidimo, da je svet imel za seboj vse faze psihoterapije. Zanikanje, katarza in tudi okrevanje. Pred nekaj tedni so institucije pripravile dokument, kako bi lahko rešili to krizo s plačili. In upam, da bo luksemburško predsedstvo imelo pred očmi to, kar so naredili Latvici. Zato si zastavljam naslednje vprašanje. Če si bo svet pogledal ta predlog mm, in ga spremenil, me zanima, ali bo to storil kar tako naključno, kakor smo bili priča v preteklih letih, ali pa bodo sedaj dejansko zastavili neke dojemljive politične cilje. Kolegice in kolegi, mi bi bili presenečeni. Komisija je predstavila predlog, kjer so plačila in obveznosti ločeni v višini desetih eh, milijonov evrov. Seveda pa smo v težkih časih. Vsak eh, plenarni teden govorimo o tem. Tukaj imam v mislih eh, bližnji vzhod, Libijo, ki je propadla država in tudi krizo v Ukrajini. Če je račun politike v številkah, potem morajo biti zunanje politični instrumenti Evropske unije učinkoviti. To ni odvisno samo od denarja, ampak seveda tudi od denarja, enako pa velja tudi za instrumente na področju migracij, ki jih razvijamo. Prav tako smo izpostavljeni dodatnim izzivom, zato ker moramo ugraditi tudi EFSI v to, ta proračun. Dogovorili smo se, da bomo eno milijardo vzeli iz rezerv, to pa seveda še vedno pomeni, da bomo pet milijard vzeli iz trenutnega proračuna. Kolegice in kolegi, vidite, da so izzivi zelo veliki in upam, da ne bomo govorili samo o črtanih, ampak o politični sestavi proračuna. To bi bilo res nekaj novega. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kölmel. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospe podpredsednici Georgijevi za izjemno dobro sodelovanje pri pripravi tega predloga. V skupini EKR smo po eni strani zadovoljni, da smo v tem proračunu naredili nekaj korakov v pravo smer. Po drugi strani pa smo tudi nezadovoljni, kaj ti, še vedno se izvaja status quo. Gospodu Gajerju ki ga sicer cenim, moram nasprotovati. On je podal bolj medicinsko analizo, ampak jaz ne mislim, da bomo rešili problem neplačanih računov, če bomo predvideli obveznosti z, o, v višini 153 milijard, plačila pa v višini 143 milijard. Tako imamo spet vrzel 10 milijonov in te, milijard in tega ne bomo rešili. V parlamentu bi bilo dobro, če bi bili tako pogumni, da bi si upali zastaviti nek reformni pristop, ki e, ne bi na koncu dobil nekega zmaska, kjer številke ne držijo. Hvala lepa. Gospod Ali za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa Georgijeva, kolegice in kolegi. Najprej želim čestitati poročevalcu Fernandešu za obsežno poročilo. Mislim, da je to dobra osnova za trialog. Splošni, splošna ocena proračuna 2016 je, da spoštuje prednosti, ki smo se jih zastavili na področju podjetništva obveznosti pa da je za 5,2 odstotka, ampak plačila pa naj bi se povečala za 1,6 odstotka. Tako bomo zmanjšali neplačane račune in da bomo trajnostno raven dosegli do konca leta 2016. Zato spoštujemo sodelovanje med obdorom za proračun in komisarko Georgijevo, kajti pripravili smo ustrezen program in izpolnili obljube komisije na začetku mandata. Proračun podpira prednostne naloge, kot so energetska unija in skupni trg spodbujajo pa tudi programe, kot so usposabljanje, šport in energija. Sveda bomo zagotovili plačilo za jirse in za kmete. Prav tako se odzivamo na nove razmere v soseščini in drugod. Povečani proračun bo na voljo za boj proti migracijskim težavam, ampak biti moramo previdni. Vedno več je migracij in zgornja meja v večletnem finančnem okviru bi morda lahko bila zastarela. Prav tako se moramo zavedati, da je povišanje plačil zaradi inflacije dejansko takšno, da ga v realnosti ni. Teža proračuna je dejansko več ali manj enaka. Vprašati pa se moramo tudi, ali je smiselno za 4 odstotke zmanjšati proračunska sredstva za teritorijalno kohezijo, glede na to, da obstajajo vedno večje razlike med državami in regijami v Evropi. V splošnem pa podpiramo cilje proračuna, da bi zagotovili gospodarsko rast delovna mesta, da bi se lahko borili proti težavam zaradi migracije in da bi spodbudili globalno logo Evropske unije. Prepričan sem, da bomo dobili najboljši pozitivni rezultat iz procesa trialoga o celoti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Nirijada, za minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti gospodu Fernandesu za opravljeno delo. Zelo dobro je, da je vključil tudi nekaj skupnih točk. Sicer jih ni veliko, nekaj pa jih je v mandatu za leto 2016 je nekaj izboljšav, ampak ne moremo reči, da se je veliko izboljšalo. Imamo še vedno veliko varčevalnih ukrepov, enake neoliberalne politike, ki jih usiljuje ta proračun. Trenutna kriza v Grčiji bi nam morala dati misliti. Stopiti moramo z te poti, misliti moramo na navadne ljudi, zagotoviti moramo dobra delovna mesta, prav tako pa se moramo zanesti na vzdržno rast. Prav tako moramo bolj podpirati kohezijske politike, In zelo pomembno je, da podpremo tiste države, ki trpijo zaradi socialnih in gospodarskih omejitev. Iz večletnega okvira 2007-2013 smo podedovali nekaj težav, in uh, agenda 2014-2020 ne bo začela delovati do sredine 2016. Zato moramo večletni finančni okvir revidirati, vlagati moramo v ljudi in ne v dobiček. Hvala lepa, gospod Maragal, za dve minuti izvolite. Sí, gracias, señor presidente. Lo mejor... Hvala lepa, gospod predsedujoči. To, kar lahko rečem o tem eh, proračunu gospa Georgijeva in gospod Fernandez, je to, da ne bo zelo škodoval nikomor. Je korekten, je uravnotežen, razpravljali smo do zadnje minute kot vedno in verjetno bomo na koncu dosegli nek dogovor. No, eh, ta povečava 2,4 oziroma, oziroma 1,6 za obveznosti in za plačila ne predstavlja neke realne rasti. Pravzaprav to zmanjša volumen iz ostalih plačil, ampak ne vemo pa, kaj se bo zgodilo z vsemi programi od 2014 do 2020. Lahko pohvalimo koncept LIFE, ima zelo strokoven namen, eh, velika pričakovanja v smislu tega greeninga. No, eh, negativno pa se mi zdi, da še naprej podpiramo projekte kot je ITER. Več kot 500 milijonov za projekt, ki pravzaprav ponuja več dvomov kot eh, gotovosti. Ehm, eh, skratka, ta proračun postavlja še neko veliko večje vprašanje. Kot orkester na Titaniku še vedno ne sprejemamo dovolj eh, ambicioznih ukrepov mi se držimo tega proračuna okrog nas, pa se vse ruši, tako kot recimo ta razprava o Grčiji, ki smo jo danes poslušali. Ehm, to poročilo je sicer, eh, ta proračun je sicer je sicer razumen, ampak vseeno s tem proračunom ne bomo izpolnili vseh izzivov in eh, ne bomo ponudili odgovora na tiste vprašanja, ki jih potrebujemo. Arnold, ko se pojavijo težave, se pojavijo težave. Poročevalec govori o stroških članstva kot odstotek BDP-ja. Sveda, BDP je pa približno trikratni, trikratnik prihodkov od davkov. Žal pa ne računa visokih stroškov zaradi združljivosti za zakonodajo EU. To bo proračun, ki bo prinesel več enakega, kar pomeni več enakega tudi v Evropski uniji. Če nas Grki lahko česarkoli naučijo, je to, da pač sedaj ni čas za ukrepanje po starem. Evropska unija ima načelo vedno tesnejše unije. Ampak eh, Tukaj si ne želijo priznati, da bi lahko karkoli bolj učinkovito naredila neodvisna država kot bruselska birokracija. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Montel za minuto. Hvala. Osnutek proračuna 2016 eh, res dobro izkazuje to, kar počne Evropska unija. Namreč, da zmanjšuje administrativne stroške za 2,2 odstotka, pri parlamentu 2,4 odstotka. Pri komisiji je enako, uh, ampak eh, ne ravno, kajti 2 odstotka se bo dvignilo količina eh, za sredstev za plačno maso njenih zaposlenih in število zaposlenih se bo povečalo za 5 odstotkov. Prav tako se eh, vedno znova odpravlja zahteve držav članice. In Junckerov načrt, ki so ga vsi eh, čakali kot nekakšnega mesijo, se stvari ne spremenjajo. In Evropska unija eh, vendarle ni na tako zelo slabi poti. Makrofinančna pomoč za Ukrajino je predvidena, čeprav to ni članica Evropske unije. Obenem pa ne dajemo pomoči Grči. Skratka, solidarnost evropejistov je res smešna. Še zadnji eh, posmeh. Sredstev za demokratiz demokratizacijo bomo dali več, za 2 odstotka, Šulc eh, pa želi Serizo zaključiti in eh, jo nadomestiti za tehnokratskim, nedemokratičnim eh, režimom. Gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala poročevalcu, gospodu Fernandešu, za to, da je mnenje odbora znanje zadeve upošteval, kar zadeva proračun oziroma predlog proračuna Evropske komisije. Pa tako pozdravljam bistveno povečanje sredstev v proračunu za komisijo za obveznosti in plačila, ko gre za zonalno politiko EU. Prepričan sem, da če želimo, da bo Evropska unija igrala vlogo, kakršno mora na mednarodni eh, sceni, mora zato imeti tudi sredstva. Zato je ključnega pomena, da se zagotovi dodatna proračunska sredstva, kot eh, to predlaga Evropska komisija. Ohraniti to povečanje je ključnega pomena eh, za odobritve eh, plačil, eh, kajti na ta način bomo lahko prispevali k stabilnosti in eh, miru. Sicer bomo zelo težko nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih prekinili zgolj iz finančnih razlogov. Na področju znanja politike naš parlament še naprej sodeluje v sosedske politiki, tako z južno razsežnostjo kot vzhodno. In pomembno je, da ti dve politiki dobite dovolj sredstev, da bomo lahko pomagali državam, ki so okrog nas. Letošnji eh, proračun, mislim, tudi izkazuje naše zaveze, kar, zaveza, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic in demokracije v naši soseščini in pa tudi širše. In pričakujem, da bo končni proračun tudi ustrezno odražal ti dve skrbi, ki sta v osrčju naše zadanje politike. Domna. Hvala lepa. Gospa Tomas, dve minute. You have to. Gospa Toma. Uh, okay, okay, she will come afterwards. Se bo vrnila kasneje. Gospod Ashworth, minuta. Uh, this report. To poročilo govori o odgovornosti, o velikih pristopih za velike in majhnih pristopih za majhne. To je zelo spodbudno in zato sem hvaležen komisarki Georgijevi ki je res prinesla nekaj smisla in discipline v ta postopek. Vendar imam pomislek. Ta parlament je zelo pozoren na to, kako je proračun oblikovan, vendar ne zanimajo nas rezultate in uspešnost tega proračuna. To ni spremljivo. Kolegice in kolegi, porabljamo denar davkoplačevalcev. Po drugi strani pa nikakor ne moremo oceniti, koliko vrednosti smo iz tega denarja dobili, nikakor ne moremo oceniti učinkovitosti in nimamo niti nobenega nadzora. Zato pogosto naše odločitve temelijo na političnih tradicijah in premalokrat na dobrih dokazih. Hvala lepa. Gospod Depre za minuto in pol. Uh, merci, Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Želel bi in verjetno ne boste presenečeni podprl odlično poročilo našega kolega Žezeja Manuela Fernandeša. Še posebej pozdravljam izresno prioritetov, ki jo daje tako imenim trem EM, kar dejansko pomeni rast in zaposlovanje. Dragi prijatelji, veste, da Evropa potrebuje rasti kot kruha in zato brez nadaljnega podpiram, da se zagotovi sredstva za jamstva za strateške investicije, enako kot eh, smo storili vse, kar v naši moči za obzore 2020 in eh, inštrument za povezovanje Evrope. Pomembno je ukrepiti količino sredstev za migracijsko politiko in eh, to pomeni tudi kratkoročno za potrebe porazdelitve prosilcev za azil med države članice. In škandalozno je, da nekatere države članice, ki z veseljem jemljajo strukturna sredstva, egoistično zavračajo resnično solidarnost, eh, ko gre za to, da bi vzeli k sebi nekaj deset prosilcev za azil. Pomembno je zagotoviti tudi dozadostna sredstva za to, da se vzpostavi tudi evropska varnostna arhitektura, ki jo je komisija nedavno predlagala teroristična nevarnost je realnost in bo tudi ostala. In zato mora tudi Evropol imeti dovolj sredstev za svoje delo. Splošno je povedano in tu se obračam na komisijo, je treba narediti konec eh, res eh, neumnemu sistemu, ki mehansko jemlje sredstva agencijam eh, oziroma daje sredstva agencijam za delo, ki ni niti nujno, niti še kako potrebno. Thank you. Hvala, gospod Urban, za minuto. El grupo ha presentado numerosas enmiendas y muchas de ellas han sido introducidas y Hvala lepa, naša skupina je predložila zelo veliko predlogov sprememb. Sin embargo, no... no, vseeno pa pri naših splošnih kritikah uh mislimo, da je proračun preveč rigiden in nezadosten in da se ne more soočiti z vsemi posledicami gospodarske krize, ki so jih povzročili rezi in pa varčevalna politika. Um, javne naložbe, ki bi naj bile usmerjene v spremembo produktivnega modela, ki ne bo več ki ne bo več eh, odvisen od fosilne energije. Eh, če ne bomo spremenili tega modela, potem se ne bomo mogli soočiti z socialnimi dramami, ki jih preživlja velika večina našega prebivalstva. Uh, Grško ljudstvo je jasno in glasno reklo, dovolj je takšne politike in takšne Evrope vrčevanja in vaša naloga je, da prisluhnete vašim državljanom. A Hübner, un minut. Hvala lepa, gospod Hübner, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči, govorim v imenu odbora za ustavne zadeve, ki nima posebnega interesa na področju proračuna, vendar želim vam posredovati dve sporočili. Eno je še posebej pomembno za nas v odboru AFKO. Gre za program Evropa za državljane. Komisija je zagotovila več finančnih sredstev za ta program in upam, da bo to ostalo nespremenjeno v pogajanjih. Smo v težkih časih, medsebojnega zaupanja ni veliko, zato moramo z državljani navezati stike. Poskrbeti moramo za več zaupanja in več stikov, zato je lahko ta program zelo dragocen. In še drugo sporočilo, Evropska državljanska pobuda, to je zelo pomembno za participatorno demokracijo. Ta pobuda bi morala biti bolj vidna, bolj prepoznavna v proračunu, zato smo predlagali proračunsko neutralno dodatno podvrstico, ki bi poskrbela, da bo ta program bolj viden. Hvala lepa gospa Moody za minuto. Hvala lepa. Hvala gospodu Fernandešu za opravljeno delo na tem poročilu. Hvala komisarki Georgijevi, da se je tako posvetila oživitvi gospodarstva. Vendar ne gre samo za gospodarstvo danes. Danes moramo govoriti tudi o gospodarstvu prihodnosti. Zato je proračun za obzorje 2020 tako pomemben. Trialog za proračun 2016 moramo izkoristiti za to, da okrepimo ta program. Raziskave in inovacije, ki jih podpiramo v obzorju 2020, so način, da zagotovimo visoko kakovostna delovna mesta v prihodnosti. V tej prihodnosti bomo namreč deležni zelo veliko tehnoloških sprememb in tako lahko poskrbimo, da bodo generacije, ki bodo prišle za nami, pa tudi generacije, ki delajo danes, imele dela in delovno mesta, ki so tako potrebna za nje. Hvala, gospod Kozmjuk, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, rad bi izpostavil, da so sredstva za izobraževanje v višini 153 milijard evrov in pa za 10 milijard eh, manje tudi sredstev predvidnih eh, za eh, plačila, eh, le 2,4 odstotka prihrankov in to pomeni, da realno gledano ni nikakšnega porasta in težko se bo komisija rešila že sprejetih obveznosti in to velja za vse tri institucije, ki so napovedale zmanjšanje plačil 24 milijard 2014 na 20 milijard konec 2015 in 2 milijardi to je konec leta 2016. Tako veliko znižanje zapadlih obveznosti je vsekakor nekaj nujnega za koristnike projektov. Ampak dejstvo, da v letu 2016 ni predvidenih sredstev za to, pomeni, da dejansko plačil ne bo. Gre za plačila iz prejšnje perspektive, kar pomeni, da bodo plačila iz tokratne finančne perspektive zopet deležna velike zamude. Hvala lepa, gospod Olbricht podpredsedujoči gospa komisarka, leta 2016 bo izjemno pomembno leto z proračunskega vidika. Kot prvo bo to leto, v katerem bomo preverili, ali medinstitucionalni sporazum deluje, ko gre za vprašanje plačil. V prihodnem letu naj bi nam reč prišlo do zmanjšanja zamud plačil uh, iz prejšnjega obdobja eh, in le še dve milijardi uh, neplačenih faktur ne bi ostalo. Videli bomo, ali bo deloval torej nov sistem, eh, ne le sistem zmanjšanja količine neplačenih faktur. To bo tudi leto, v katerem bomo videli prve učinke tako imenovanega, tako imenovanega Junkerjevega sklada. Prav tako je to leto, v katerem naj bi pričakovali prve učinke programskega obdobja 2014-2020. In upamo, da se bodo tu pojavili že prvi rezultati in tudi že prva izplačila. Kar zadeva prvi element, ki sem ga omenil, je to zelo pomembno, kajte vprašanje je, ali morda nove obveznosti ne bodo povzročile enakega mm, zamujanja kot v preteklosti. Potem se bo treba tudi odločiti glede revizije oziroma spremembe proračuna od kakovosti potrošnje v letu 2016 bo v veliki meri odvisen tudi način pogovora o pregledu večletne finančne perspektive. Z tega vidika bo torej to leto za nas izjemnega pomena. Hvala lepa, gospod Negresko, za minuto. Dragi kolegi, hvala lepa. Acest dialog cu o viziune clară și fermă asupra modului în care gândim bugetul european. Pentru noi este... Pomembno je, da evropski proračun dobro razumemo. Za nas je pomembno, da je velik podarek dan na razvoj, ki bo zagotavljal našim državljanom boljše življenje. In tu je naše sporočilo enostavno. Potrebujemo proračun, ki opušča logiko vrčevanja in ki se osredotoča na investicije, investicije v ljudi, zato da bomo na ta način ustvarjali delovna mesta in zagotavljali poklicno usposabljanje, da bomo podprli MSP-je, razvoj evropske demokracije in eh, tudi aktivnejšo promocijo naših vrednot. Zato pričakujemo od Evropske komisije več jasnosti, več učinkovitosti, več transparentnosti, ko gre za porabo javnega denarja. Eh, sveta danes zopet ni tu v dvorani in od sveta pričakujemo, da bo podprl naša prizadevanja za evropski proračun, zato da bomo lahko izpolnili pričakovanja državljanov, ki jih mora spoštovati tudi svet. Hvala lepa, gospod Marinesko, minuta in po. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka. Gre za pogajanja o proračunu za leto 2016. O tem se boste pogajali z gospodom Fernandešem, ki ga zelo dobro poznate. Z njim ste se pogajali tudi že o skladu EFSI in eh, moram reči, da je dosežen dogovor zelo dober proračun 2016 je referenčni proračun, saj bomo prvikrat na ta način uplačali eh, tudi več sredstev v strukturne sklade. Prav tako je potrebno namestiti oziroma odnareti 25 milijard zamojenih plačil, obenem pa je treba zagotoviti sredstva tudi za program obzore 2020 in pa za ESF. To pomeni da gre za zelo kompleksna pogajanja. Mandat našega poročevalca je zelo trden in eh, seveda je rezultat teh pogajanj zelo pomemben. Upam, da bodo ta pogajanja potekala drugače kot eh, običajno, eh, ko torej v zadnji trenutek svet reče, ja, zdaj pa takole ali pa bo zadeva izgubljena. Mislim, da če ne bo pravega ravnovesja v tem proračunu, torej ko gre za poplačilo zapadlih obveznosti, ko gre za plačila za kohezijsko politiko 2014 za 2020 in obenem bo potrebno tudi zagotoviti več sredstev za EFSI, se bojim, da bo treba vedeti, da proračuna za leto 2016 potem morda ne bo, če bo temu tako. Hvala lepa, gospod. Pa Toma še vedno ni v dvorani. A je, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, se opravičujem, ampak danes je res eh, čuden dan. Gospa komisarka, morda menite, da mm, delujem v nekem zlem duhu, ampak eh, ko gre za izvajanje programov z deljenim upravljanjem, Menim, da je pomembno, da se zavedemo, da s tem zgolj odpravljamo težave z neplačenimi fakturami. Komisija ima zdaj končno dovolj manevrskega prostora, da zmanjša količino neplačenih računov na 2 milijarde, ampak dve vprašanje ostajata neodgovoreni. Najprej, kako se bodo obnašali države članice, bo svet tudi poravnal svoje dolgove, kajti leto za letom vidimo, da. Uh, se ne držijo dane besede in da tudi solidarnost ni ravno ključna beseda šefov vlad in držav. Še vedno ostaje približno 10 milijard razkoraka med sprednjimi obveznostmi in plačili. To ne obeta nič dobrega za konec tega obdobja, kajti pomembno je, da rešimo to krizo plačil. To je pomembno mm, ne z vidika proračunskih trikov, ampak eh, z vidika dejanskega dela, kajti to je tudi način, ki so ga države članice našle, zato da lahko privrčujejo ravno na račun evropskega proračuna. Model financiranja proračuna je netransparenten in vse to deluje slabo na Evropsko unijo. Danes razpravljamo o tem proračunu, da proračun je okrepljen, ampak vendarle nam manjka 2 milijardi evrov, kot da Evropa ne potrebuje investicij. Ta proračun daje podarek na prioritete in to vsekakor pozdravljam, ampak smo še daleč od realnih potreb Unije. Naš predlog predvideva nič milijonov za pomoč presposlim mladim v Evropi. Še zadnji stavek. Hvala lepa. Hvala lepa pane předsedající najprej naj izrazim zahvalo komisarki kajti komisarka mislim da je uspela ustvariti zelo dobro ozračje za pogajanja in zelo sem hvaležen da je redno tudi prisotna tu v parlamentu za razpravo Hvala tudi poročevalcu gospodu Fernandešu, saj je bil eh, prisoten tudi v odboru Libe, kjer sem poročevalec eh, sam. Dovolite mi par besed glede proračuna. Zagotavljanje varnosti naših državljanov je ena najpomembnejših nalog Evropske unije in to je tudi razlog, zakaj sem mnenja, da ta proračun ne sme biti proračun, ki bo izkazoval premalo sredstev, kot je temu tako danes. Odbor Libe namreč skuša okrepiti količino sredstev za pomembne agencije, kot so Europol, Eurojust, Frontex za leto 2016 in več kot očitno je, da vlada pomankanje sredstev in to se bo še nadaljevalo. Nesprejemljivo je, da ima evropski proračun le en odstotek sredstev namenjenih za varnost in zato mislim, da moramo premisliti o tem, kako zagotoviti varnost z le toliko sredstvi, kajti brez finančnih sredstev to preprosto ne bo možno in upam, da vam bo to uspelo doseči v pogajalskem mandatu. Hvala, gospod Vandekamp, ena minuta. Dear Eh, mijn vertrouwen in eh, de rapporteur. Hvala lepa. Moje zaupanje v poročevalca gospoda Fernandeša je izjemno veliko. Enako velja tudi za moje zaupanje v komisarko Georgijevo. Če boste ta dosje uspeli uspešno zaključiti, potem moram reči, da bo zadeva kar enostavna svet hoče od Evrope vse več, po drugi strani pa, ko je treba iz žepa vzeti denar, je svet zelo neradodaren. Mislim pa, da mi vsekakor lahko okrepimo svojo kredibilnost. Če je treba storiti kaj novega, moramo biti pripravljeni tudi odpraviti stare stvari. In tu mislim, da moramo biti nekoliko bolj uh, odločni. Eno je črtati letna letno porabo, ki bo vedno nižja od lanskega leta. Vedno bi lahko storili to, da ta denar porabimo za plačilo neplačenih faktur, namesto denar vračamo državam članicam. Veliko je še manevrskega prostora v proračunu in sam proračunski okvir mora postati bolj fleksibilen. Sam sem eh, govorec ELS za področje prometa in eh, dejstvo je, da me zanima razmerje med FCM in eh, SF, e torej eh, kako dobiti denar nazaj iz tega inštrumenta. Hvala lepa, gospod Kadek, ena minuta. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, najprej najlepša hvala kolegu Fernandešu za njegovo delo. In moram reči, da me zelo veseli, da so sredstva za proračun skladna tudi s tem, kar smo opredelili za področje pomorstva in ribištva. Posodobitev flote, sredstva za ustrezni nadzor pri raztovarjanju. Vse to je zelo pomembno na našem področju dela. Kot veste, je zelo pomembno za odbor za ribištvo, da se sredstvi zagotovi dobro izvajanje te skupnostne politike na področju pomorstva in ribištva žal vidimo praktično stagnacijo sredstev na voljo za mednarodne sporazume in tudi za prispevke, obvezne prispevke v mednarodne ribi, organizacije za področje ribištva. Pomembno je, da z, s tem proračunom dosegamo cilje, ki jih zahteva reforma, eh, tudi kar zadeva eh, najvišji eh, trajnostni donos. Mislim, da je pomembno tudi, da se spoštuje pravila skupne ribiške politike pričakujem tudi, da bo proračun eh, potrdil svet, kajti nikakor eh, ne moramo sprejeti nikakršnega znižanja v primerjavi s predlogom gospe Georgijeve. Hvala lepa. Prehajamo na prosto razpravo. Pet se vas je prijavilo k besedi. Vsi boste dobili besedo. Začen še z gospodom Novakovom. Ena minuta. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa eh, komisarka. Ljudje izven tega parlamenta mm, so nekoliko nezainteresirani za vse te naše številke. Njih zanimajo rezultati. In to je, mislim, da en prvih proračunov, ki temelji na rezultatih. Soočamo se z velikimi izzivi, razmere v Grčiji, razmere v Ukrajini, razmere v Severni Afriki in naša šipka gospodarstva. Vse to mislim, da je ustrezno upoštevano v tem predlogu proračuna in zato se vam zahvaljujem. Hvala tudi gospodu Fernandešu. Kot uh, mlad član tega parlamenta bi se rad zahvalil Evropske unije tudi za to, da namenja več sredstev za pobude za poslovanje mladih in za program Erasmus. Dejstvo je, da moramo na veliko poseči po velikih stvarih in uh, bolj skromno pri tistih, ki so manj pomembne. Želim si več tovrstnih proračunov v prihodnosti. Hvala lepa. No, ta razprava o proračunu EU za leto 2016 mora izpostaviti vprašanje o dosegu teh sredstev. 153 milijard evrov eh, in eh, področja porabe morajo odgovarjati na probleme EU. Po mojem mnenju je tole deloma res. Pozitivno ocenujem to, da v prihodnem letu pričakujemo več sredstev za investicije, pa tako je pozitivno to, da se prvikrat predvideva več sredstev za varstvo, za varnost in stabilnost eh, v Evropi. Ampak je pa tudi več eh, slabosti v tem proračunu, predvsem, ko gre za sredstva za MSP-je. Ne smemo pozabiti, da ta podjetja predstavljajo tiste entitete, ki ustvarjajo nova delovna mesta. To pa je temeljni problem, s katerim se soočamo, delovna mesta. Prav tako menim, da potrebujemo več sredstev, torej za mala in srednje velika podjetja. Hvala lepa, gospod Marijas, eno minuto. Hvala lepa, spoštovani gospod predsedujoči. Proračun za EU za leto 2016 predvideva obveznosti v višini, v višini 153 milijard evrov. In to ni nič v primerjavi za 1,6 milijarde evrov, ki jih ima na voljo države eh, članice. Spravi, če primerjamo to sredstvo, ki jih ima na voljo gospod Dragi za zagotavljanje nujnih likvidnostnih sredstev. No in v tem kontekstu vrčevalnih ukrepov proračun za leto 2016 mora vključiti sredstva tudi za ustvarjanje delovnih mest, za eh, pomoč brezposelnim, za boj proti revščini, za pomoč mladim, za zagotavljanje trajnostnega razvoja in pa trajnostnega kmetijstva, sploh na eh, otokih, solidarnost Eh, napram državam z juga, predvsem Grči, ki ima velike težave zaradi vrčevalnih ukrepov. Gospod Jakovčič, hvala. Če želimo uspeha temu mandatu komisije, če želimo uspeha našemu mandatu tu v parlamentu, je jasno, da bomo le z ulaganjem v rast gospodarstva, le z ulaganjem v rast Evropske unije dosegli uspešen rezultat in da bomo na ta način uspeli doseči rezultate, ki jih pričakujemo. Pripričan sem, da v tem elementu kohezijska politika lahko igra izjemno važno vlogo, sploh za nekatere države članice, kajti jasno je, kot podatki kažejo, da je ravno kohezijska politika tista, ki eh, omogoča investicije v številnih regijah EU. Drugo je seveda tudi Junkerjev sklad. To ne sme biti mimo strel, to mora biti popoln uspeh tega mandata komisije in tega sklica parlamenta. Drugo so makroregionalne strategije. Sam sem eh, poročevalec parlamenta za jadransko-jonsko strategijo. Tu so države Zahodnega Balkana in potrebujemo skupni imenovalec za to, da se različne projekte lahko financira tudi v kontekstu makroregionalnih strategij. Hvala lepa, gospa Morvaj, ena minuta. Hvala lepa. Moram reči, da je bil pravi balzam za ušesa slišati, da je proračun za leto 2016, proračun, ki bo omogočil pomoč tudi revnejšim državam, da bo prišlo do večje mere solidarnosti med revnimi in bogatimi, da bo več kohezivnosti. Ampak seveda o vsem tem govorimo nasplošno. Zato bi rada vprašala komisarko in za o tem kakšni ukrepi to dejansko bodo v materialnem smislu, o kakšnih proračunskih postavkah tu govorimo. Kaj torej nek mađarski državljan lahko iz tega naslova pričakuje, ko gre za prizadevanja v kontekstu preprečevanja, naprimer, ekonomske emigracije iz Mađarske v druge države. Kdaj bo prišlo do tega, da se bo življenski standard izboljšal in kaj bomo tudi storili za to, da se bodo dohodki povečali. Zanimajo me torej otipljivi konkretni odgovori. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi gospa podpredsednica komisije, komisarka Georgijeva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Z veseljem odgovorim na vprašanja naslovljena na komisijo. Kar zadeva plačila in eh, obveznosti v proračunu 2016, eh, nekateri pravijo, da, da so obveznosti 10 milijard više kot plačila in da to ne bo omogočilo pokritja neplačenih faktur, ki so bile najbolj res, najbolj pereč problem lansko leto. Mi smo pripričani, da temu ne bo tako in sicer iz dveh razlogov. Najprej zaradi zelo konkretnih ukrepov, ki jih sprejemamo kot del načrte plačil, ki ga je zahteval parlament, da bomo na ta način lahko z 24,7 eh, na 20 in potem na 2 milijardi prihodne leto znižali znesek neplačenih faktur. Dve milijardi je tisto območje normalnosti. Kot drugo, glede na to, kar se dogaja v letu 2016, zdaj nismo več pod pritiskom prejšnjega večitega finančnega okvira, ki je od nas lansko leto in letošnje leto zahteval veliko plačil. Nismo pa še pod pritiskom plačil iz novega večetnega finančnega okvira. Torej, leto 2016 je leto, v katerem bo normalno, da so sprejete obveznosti više od sprejetih eh, eh, odobrenih plačil. Eh, torej, 10 milijard je ta razkorak, ki smo ga izračunali. In pripričana sem, da boste vse čas tekom implementacije proračuna zelo natančno spremljali, ali ustrezno upravljamo eh, stran plačil. Kot drugo, pomisleki so bili glede gospodarskih ekonomskih podatkov, na katerih temelji izračun sredstev, ki ne bi jih namenili za kohezijska sredstva, torej kakšne bodo kohezijske obojnice za posamezne države, glede na to, da se stvari spreminjajo glede na relativno, relativno obseg BDP. Leta 2016 bo potem prišlo do rekalkulacije, kar bo imelo učinek na te ovojnice. No, kot tretje, kar nekaj govornikov je izpostavilo in to zelo uh, eh, izredno dejstvo, da želite, da ta proračun postane drugačen, da bo ta proračun bolj osredotočen na prioritete, da bo ta proračun bolj osredotočen na doseganje rezultatov. Gospod Novakov je govoril o proračunu, ki temelji na rezultatih. Mi želimo, da je to proračun, eh, s katerim bomo tudi uspešno obvladovali stran administracije. Ja, to je kot velika čezoceanka. Vse to traja in zahteva svoj čas, da se obrne smer, ampak videli boste, da to se bo zgodilo. Tudi iz vidika učinka multiplikatorja za vsak evro, ki ga investiramo v inovacije v MSP-je. Vse to seveda moramo storiti. Tam bo prišlo do rasti, do zaposlovanja, tam bo prišlo do krepitve življenjskega standarda v državah, kjer je brezposlenost ustrajno visoka. No in to je tudi tisto področje, kjer po logiki tega proračuna povezujemo ne le tisto, kar porabimo neposredno za MSP, je Kozma naprimer, eh, tudi s tem, kako investicijski načrt za Evropo pripravljamo na izvedbo, da bo postal bolj učinkovit. Konkretno vprašanje glede Mačarske, kaj se bo zgodilo eh, za Mačare kot rezultat tega proračuna. No, očitno je, da vam moramo odgovoriti zelo natančno in mi že zmanjkuje časa, ampak to, kar boste konkretno videli, kar bo drugačno od prejšnjih proračunov, je, da upoštevamo kohezijsko komponento, strukturne sklade, zelo močno kmetijsko komponento, ker je vaša država država z pomembnim deležem kmetijstva. Obenem pa bo učinek imel tudi Junkerjev načrt, da se bo torej denar investiral v to, da obudimo spečo likvidnost v finančnem sektorju in z veseljem se osebim z vami in vam uh, pokažem, kaj bi jaz imela od tega proračuna, če bi bila Mačarka. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospod Fernandeš, zelo se veselim po nadaljevanja pogajan eh, z vami, pa naj bo to po dnevi ali po noči. Ampak še vedno moram reči, da bi raje to počela po dnevi nekoliko raje, kaj ne, pravi predsednik. Hvala lepa, gospa podpredsednica, besedo pa zdaj dobi gospod eh, Fernandez. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti komisarki za vso delo, ki ga je uložila v svoj konstruktivni pristop. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi evropskega proračuna. Hvala tudi, da smo dobili mandat za trialog. Evropski parlament se lahko sooči s svojimi odgovornostmi, enako velja za komisijo, smo koherentni, ambiciozni, ampak tudi strogi in upam, da bo enak odnos pokazal tudi svet. Upam, da bo svet dosleden pri svojem pristopu, pristopu kajti vedno temu ni tako. Eh, Vsi, se, vsi vemo, da potrebuješ soglasnost za to, da odobriš večletni finančni okvir. In nekatere države članice so vedno znova glasovale proti proračunom, ki so pravzaprav v skladu z eh, večletnim finančnim okvirjem. Včasih so celo nižji, kot je bilo dogovorjeno v MMF-u. In to ni dosledno. Nažalost imamo v Evropski uniji države, ki, kons, ki dosledno glasujejo proti vsakemu proračunu Evropske unije in um, včasih javnost za to niti ne ve. Mi bomo skušali zagotoviti, da bomo lahko izpolnjevali svoje zaveze, uh, potem potrebujemo seveda tudi določeno stopnjo prožnosti in ravno zato smo odobrili uh, sedani večletni finančni okvir, ki je nižji kot prejšnji. Z prožnostjo naj bi omogočili inštrumente prožnosti, naj bi izkoristili marže iz prejšnjih programskih obdobij, ki niso bile porabljene in na ta način bi lahko dosegli cilje, ki smo se jih zastavili v okviru obzorja 2020 in pa ustanove za, za povezovanje Evrope. Torej, minimizirati moramo učinek, ki ga bo imel EFSI na, dva omenjen, na ta dva prej omenjena programa. Torej, vsi si želimo zaposlovanja varnosti, notranja in zunanje solidarnosti, rast, trajnostno rast. To so nam vsem skupne cilje in zato pričakujem, da bodo vsi podprli to poročilo. Hvala lepa, s tem smo razpravo zaključili. Glasovanje bo potekalo jutri. Preden eh, besedo predam, oziroma preden sedež predam gospe Jeten Maki, imam eh, še obvestilo. Po členu 191 eh, mm, me je skupina SD danes obvestila, da bi jutri ob začetku razprave o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu želeli predlagati preložitev razprave na trenutek, ko bo na razpravi prisotna tudi visoka predstavnica.